I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Mr. Kuhn. Schönen guten Morgen, wir kommen heute. Prav lepo dobro jutro vsem. Danes je drugi del našega zasedanja ta teden. Kmalo se bomo lotili glasovanja, vendar pa, nam, pa naj vam najprej predstavim sklepe koordinatorjev. Od včeraj dokumente smo vam že posredovali sklepe in če do 12. danes ne bo govorov, bodo ti sprejeti. Tako, zdaj pa bomo prešli na glasovanje o izvajanju Bele knjige o prometu iz leta 2011. Glasujmo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 Prav. Yeah, ja, without a card, it's not possible. Okay. Brez kartice pa res ne bo šlo. Okay, wir fangen an und sonst. Dobro. Začnimo. Najprej bomo v sklopu glasovali o številnih kompromisnih predlogih. Tu je nekaj kompromisov in kjer piše kompromis 1 je narisana zvezdica, In tu moramo vedno glasovati o kompromisu. Če ni zvezdice, recimo kot pri kompromisu 2, potem je to urejeno s sklopom, če bo to sprejeto tako. Začnimo. Prvi sklop, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 77. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno.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 Jetzt stimmt's wieder. Tako, v redu bo. Konec glasovanja. 17 za, 23 proti, zavrnjeno. 106. Kdo je za? Proti. Stržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 117. Ustni predlog spremembe. Ali kdo temu nasprotuje? Ustnemu predlogu? Ne. Kdo je za? Proti? Preverimo elektronsko. Glasujmo. Das Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 za, 23 proti, zavrnjeno.

Ne, pri S, S in D je eden preveč. S in D je en sofil. Zdaj pa bo. Konec glasovanja. 26 za, 16 proti, sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog sem ima 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Is eröffnet? Vod ist geschlossen? Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, zavrnjeno. Predlog sprejeme 140. Ta par del. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog sprejeme 165. Za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 166 za? Proti? Zdržani sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, zdržani, sprejeto. 191. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 192. Za, proti, zdržani, sprejeto. 193. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 194. Za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, stržani zavrnjeno. Kompromis 6. Ta je že urejen. 206 za, proti, stržani sprejeto. 208 za, proti, stržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, 24 proti. Predlog sprejembe 209 za. Proti. Zdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Amendment 209. Predlog sprejembe 209. Is often. Paul. Glasujmo. Paul, glasujmo. Konec glasovanja. 21 za, 22 proti. Hvala, da si me opozorila na to. Tudi v tem primeru bi bilo zavrnjeno, če bi bil še en glas več. Tako, 212 za, proti, stržani. Zdi se, da je sprejet. Bi preverili prav. Preverimo. Glasujmo. Das Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 20 proti. Kaj v sveme 236 za, proti, zdržani, preverimo. Vod je zaöffnet, vod je geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 30 proti zavrnjeno. Predlog sprejme 251 za, proti, držani, sprejeto. 252 za, proti, držani, sprejeto. Predlog sprejme 264 za, proti, držani, sprejeto. 263 za, proti, držani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 262 za. Aha, ne, ta je brezpredmeten, hvala. 266 za, proti, vzdržani, sprejeto. 269 za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, sprejeto. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, bomo preverili. 275 preverjamo elektronsko. Oh. Vod je offen, vod je geschlossen. Konec glasovanja. 17 za, 28 proti, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 279 za proti, vzdržani, sprejeto. 280 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 281 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 za, proti, vzdržani, tudi to bomo preverili. Vote is offen, vote is geschlossen. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. 283 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 286 za, proti, zdržani, sprejeto. 285 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 293 za, proti, vzdržani, sprejeto. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 296 preverjamo elektronsko. Vote ist geschlossen. Konec glasovanja. zavrnjeno. In to skar veliko razliko. 298 za, proti, zdržani, tudi to bomo preverili. 298 glasujmo. Vod izkišlosen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 299, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 300 za, proti, preverimo, 300. Vote is offen, vote is geschlossen. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. 301, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. 301, das Wort ist offen. 301, glasujmo. Das Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 24 za, 19 proti sprejeto. Celo srembe 304 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog srembe 324 za, proti, vzdržani, sprejeto. 319 za, proti, vzdržani, preverimo. 319 preverjamo elektronsko. Offen, vod je geschlossen. Konec glasovanja. 26 za, 17 proti, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Telo smo imeli 330 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 331 za. Proti? Preverimo. 331. Is offen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 348 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. 348 preverimo. Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 23 proti, zavrnjeno. 346. 346 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sprejme 359 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 360 za, proti, zdržani in preverimo. 360 preverjamo. Glasujemo. Pot je offen, pot je geschlossen. Konec glasovanja. 17 za, 25 proti, zavrnjeno. 361 za, proti, zdržani sprejeto. 363 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 364 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Preverimo 364. Wort ist offen, Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. 365 za, proti, vzdržani, sprejeto. 366 za, proti, vzdržani, preverimo. 366 preverjamo. Glasujmo. Vod je offen, es vod je geschlossen. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. 369 za, proti, zdržani zavrnjeno. 370. Ne, o tem smo tudi glasovali 309. 371 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo 371 elektronsko. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti, sprejeto. Kompromis 26 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejeme 384 za, proti, zdržani, sprejeto. 385 za, proti, zdržani, sprejeto. 387 za, proti, zdržani, sprejeto. 388 za, proti, preverimo. 388 preverjamo. Glasujmo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. Predlog sprejme 394 za, proti, zdržani, sprejeto. 395 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 28 za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 408 za. 408 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 418 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 419 za, proti, vzdržanje zavrnjeno vzdržani, preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 423 za, proti, vzdržani, preverimo. Mislim, da tudi niste vsi zdaj glasovali. 423 zdaj preverjamo elektronsko. En glas je preveč. Še vedno je en preveč pri S in D. Konec glasovanja. 21 za, 21 proti. Roberts, plus. Torej 22 za, 21 proti, sprejeto. 400. Na, so viel Spaß hat er noch nie gehabt bei einer Abstimmung. <laughs> Tako zabavno pa že dolgo ni bilo pri glasovanju. 438 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 445 za, proti, zdržani, sprejeto. 452 za, proti, zdržani, sprejeto. 454 za, proti, vzdržani? Preverimo. 454. Bod je offen, bod je geschlossen. Konec glasovanja. 7 za, 24 proti, zavrnjeno. In 14 vzdržanih. 455 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 29 za proti, zdržani, zavrnjeno. Ne, ne, sprejeto. Se popravlja predsednik. Preverimo. Prav. Sva klar, pa mahamo ček, ten kompromis 29. Se mi zdi, da je bilo jasno, ampak kljub temu preverimo. Kompromis 29. Konec glasovanja. 28 za, 15 proti. Predlog spremembe 465 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 457 za, proti, vzdržanje sprejeto. Preverjamo 457. Das Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, 20 proti sprejeto. 460 za, proti, stržani zavrnjeno. 470 za, proti, stržani zavrnjeno. 469 skupaj s 467 in 260 za, proti, stržani sprejeto. 476 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 490 za, proti, vzdržani, preverjamo. 490. Vot je offen, vot je geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, 21 proti Roberts za. 23 za, 21 proti sprejeto. 493 za, proti, vzdržani, preverimo. 493 preverjamo. Vod je sklosen. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti, zavrnjeno. 494 za, proti, zdržani, preverimo. 494 glasujmo. Vod izkišlosno. 20. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. 504 za, proti, zdržani, preverimo. 504 offen. Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. Kompromis 30 za, proti, zdržani, sprejeto. je pa treba polistati malo naprej. Kompromis 32. Pravi predsednik. Ne kompromis 31. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis 32. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Predlog sprejembe 625. Za. Proti. Zdržani preverimo. Wer ist dafür? Äh, Wort ist offen. Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Pravzaprav je 23 za. Proti. Preverimo. Glasujmo. O 23. Policijski šlosen. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. 32 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo 32 elektronsko. Offen. Das Wort ist geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti sprejeto. Kompromis 35 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejembe 45 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog sprejembe 46 za, proti, zdržani zavrnjeno. 47 za, proti, zdržani preverimo. 47 preverjamo. Vod je offen, vod je geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti sprejeta. 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog sprejme 56 za, proti, vzdržani sprejeta. Se mi zdi, da je bilo jasno, lahko pa kljub samo preverimo. 56 preverimo elektronsko. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti. Oziroma 23 proti 20. Predlog sprembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. 76 preverjamo. Vod je offen, vod je geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 20 proti, sprejeto. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 in 3. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 5. 2 in 10. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 7 za. Proti. Preverimo. Vote is offen. Vote is geschlossen. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. Predostrembe 8. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 9 za, proti, zdržani sprejeto. In zdaj še končno glasovanje. Po imensko glasovanje. Das Wort ist offen. Glasujmo. Konec glasovanja. 37 za, 38 za, 3 proti, 5 vzdržanih, sprejeto. Čestitke, gospod Vandekamp.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 vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5. Lahko glasujemo. 25 proti 18 sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendment 12, wer ist dafür? Predlog spremembe 12, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete, konec glasovanja. 20 proti 25 zavrnjeno. Kompromis 5 proti vzdržani sprejeto. 36 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, 37 za, proti, vzdržani sprejeto. Svesta für? Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 44 za, proti, vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Vote is offen. Vote is geschlossen. Konec glasovanja. 18 proti 24 zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 54 lahko glasujete, konec glasovanja. 25 proti 20 sprejeto, 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Še končno glasovanje poimensko. O mnenju, enostavno glasovanje, lahko glasujete. Konec glasovanja. 40 proti 5 sprejeto Hena Virkunen. Čestitamo. Jetzt kommt die Opinion on the Paris Protocol. Sedaj pa mnenje o pariškem protokolu. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelašmin B1. Za, proti, uzdržani, zavrnjeno, preložen B2 za proti, uzdržani, bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. devetnajst proti petindvajset zavrnjeno predlog spremembe štiri za proti bomo to preverili elektronsko. Razmembe 4. Lahko glasujete, konec glasovanja. 36 proti 9. Številni niste dvignili rok. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko preloškovnjo 5. Lahko glasujete, konec glasovanja. 30 proti 15, kompromis 3. Za proti vzdržani sprejeto, preloškovnjo 24, za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, bomo to preverili elektronsko predlog spremembe 41. Lahko glasujete, konec glasovanja. 19 proti 22, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 je bil umaknjen, 45 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis, kompromis 46 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis oziroma predlog spremembe 47 za, proti vzdržani sprejeto. Še končno glasovanje, glasujemo elektronsko, lahko glasujete. zdaj lahko še elektronsko zapremo glasovanje. 40 proti 3, dva vzdržana glasova, čestitamo basu iCloudu. Na hitro bomo prekinili sejo, dokler ne pride minister. Zelo je šlo hitro danes. I think we can start. Mislim, da lahko nadaljujemo. Čaka nas naslednja točka na dnevnem redu. Prisrčno pozdravljam luksemburškega ministra za promet Francoja Bauša, ki bo predstavil prednostne naloge luksemburškega predsedstva. Uh, gospod Pavš, izvolite besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predsednik, dragi Michael, zelo zadovoljen sem, da sem danes lahko tudi z vami v parlamentu. Več razlogov je za to. Prvo kot prvo, je jasno, da mora ta svet in parlament vzpostaviti odlično sodelovanje, zato ker smo v postopku soodločanja, konec koncev to. Drugi razlog zakaj sem zelo zadovoljen, da sem tu, pa je ta, da sem bo 24 let poslanec. Tako da zelo dobro poznam različne mehanizme v parlamentu in poznam tudi ta odnos In sicer, da tudi sam zagovarjam to, da moramo imeti izjemno dobre odnose s parlamentom. Včasih se to v politiki malce pozabi, ampak mislim, da moramo imeti s parlamentom izjemno dobre odnose. Zato sem zelo zadovoljen, da sem z vami danes tu, zato da predstavim prioritete Luksemburškega predsedstva. Uvodoma naj povem, da nisem podpornik tega, da se v naslednjih petih mesecih, petih zato, ker moramo odšteti mesec avgust na žalost, torej pet mesecev nam ostane in nisem podpornik tega, da se bomo v teh petih mesecih osredotočili na 50 točk, potem bomo na koncu predsedovanja se vrnili samo v parlament in uh, rekli kot predsedstva, ja, delali smo na 50 zadevah, naredili pa nismo nič. Ne. Želim se osredotočiti na tiste zadeve, ki so po mojem, po mojem oceni uh, bistvene in pri katerih lahko naredimo zares odločilne korake v naslednjih petih mesecih. Ena izmed teh zadev je četrti železniški svežen. Prvo kot prvo si se želim zahvaliti seveda latvijskemu procesu in parlamentu, Evropskemu parlamentu, ki so opravili zares odlično delo na koncu latvijskega procesa, zato da ste dokončali eh, tehnični stebr tega svežnja. Luksemburško predsedstvo se bo zdaj lahko osredotočilo na politični stebr, na upravljanje in pa na PSO, na Public Service Obligation, na obveznost javne službe. Torej. Prepričan sem, da lahko najdemo konsens v naslednjih mesecih. mislim, da bi morali spremeniti metodologijo dela na tem svežnju. V preteklosti se nismo nikoli vprašali, kakšen je pravzaprav cilj našega dela, kakšen cilj smo si želeli zastaviti in ga doseči s tem svežnjem. Zame je to jasno. Cilj je, da imamo več železnic, boljša kakovost in, boljš, in več uspešnosti železnic v Evropski uniji. To je naš cilj. V naslednjih nekaj mesecih moramo delati s tem ciljem v mislih. Doseči moramo konsens, ki bo upošteval specifičnosti različnih držav članic. In prepričan sem, da nam bo uspelo doseči ta konsens, ter da bo politični stebr sprejet bodi si oktobra, to je mimo grede moj cilj, 8. Eh, oktober v Luksemburgu. Upam, da bo ta uh, sebe spet ali pa potem kasneje decembra. Torej, železniški svežen je na, ena izmed res glavnih prioritet za luksemburško predsedstvo za naslednjih par mesecev. Druga velika tema pa je seveda letalstvo. Mislim, da ni treba posebej razlagati vam, poslan, poslankam in poslancem, zakaj je letalstvo tako zelo kompleksno. Pri vseh dosejih, mislim, da te doseje poznate bolj kot sam, tu gre pravzaprav za vprašanje, ki ne zadevajo samo prometnih ministrov. Ta vprašanja posegajo v splošno politiko držav članic, zaradi katere je izjemno težko narediti korak naprej pri teh dosjejih. No, ampak kljub temu smo prepričani, da je pametno uložiti nekaj dela v letalstvo. Zlasti v en dosje, glede katerega je bil parlament izjemno aktiven in zelo dobro delo upravil, gre za pravice potnikov. Na tem dosjeju moramo delati. Neformalno, mislim, da se mora delo nadaljevati glede vseh dosjejev o letalstvu, ampak glavni dosje na področju letalstva pa mora biti pravice potnikov. Vemo pa, da določena vprašanja pri letalstvu presegajo pristojnosti ministrov za promet. V preteklosti smo imeli z latvijskim predsednikom vodiče trialoge glede železniškega svežnja. Mi pa smo se o teh postopkih že pogovorili tudi z našimi nizozemskimi kolegi, ki so pripravljeni dokončati delo, ki ga bomo mi začeli na področju letalstva. Nizozemska se že strinja, da, ja, da bojo januarja imeli neformalno zasedanje ministrov za promet, kjer se bodo pogovarjali o letalstvu, zaradi česar smo mi izjemno zadovoljni. Tretja, tretji dosje pa je povezan tudi s Pariško konvencijo COP21, gre za okolje in pa um, okolje poveza in povezava s v povezavi s prometom. Promet je pravzaprav edino področje danes, kjer emisije CO2 ja nismo, kjer teh emisij nismo znižali, ampak so se pravzaprav v primerjavi z letom 90 povečale te emisije in sicer za 20 odstotkov. Prepričan sem, da bo na pariški konferenci poslan zelo močen signal tudi področju prometa, zato da se začnejo izvajati spremembe in reforme in tudi to bo zelo pomembno za nas. Še, eno, še en zelo pomemben dosje pa je bela knjiga o prometu. Parlament z gospodom Van de Kampom na čelu, ki sedi tam le pred menoj, je opravil izjemno dobro delo. Povedali so mi, da, so ravno kar, da ste ravno kar sprejeli a, poročilo glede umestnega progleda bele knjige in želel bi vam čestitati kot parlamentu za upravljeno delo in za sprejetje tega poročila. No, Luksemburško predsedstvo je mnenja, da na ministrskem svetu se ni treba sprejeti specifičnega poročila v zvezi s tem, ampak na enem izmed rednih zasedanjih sveta bi želeli obravnavati to temo. Naprimer, 8. oktobra v Luksemburgu želimo imeti razpravo o umestnem pregledu bele knjige. Po tej razpravi bi, in to je moja ponudba parlamentu, gospod Van Kamp, lahko premislili o skupni izjavi glede tega vprašanja. Dobro, ampak bomo videli, videti moramo, kako se bodo končale razprave na svetu. Potem pa so tu še investicije v infrastrukturo. Kot veste, bomo začeli zdaj uporabljati Junkerjev sklad, ESI. Vemo, kakšne zadržke ima parlament glede tega sklada in skratka, to je tudi eno izmed področji, na katero se bo eh, luksemburško predsedstvo posebej osredotočilo. Investicije v transport so po mnenju luksemburškega predsedstva nekaj, kar ima tudi gospodarske učinke, tako da moramo premisliti o tem, kako te vidike vključiti v razpravo. Potem pa tu še ena zadeva, nova zadeva, ki bi jo želel omeniti. Želimo organizirati 7. oktobra neformalni svet v Luksemburgu. To bo uh, svet, ki se bo odvijal en dan pred formalnim svetom. Tam bi se pogovarjali o urbani mobilnosti in zlasti o kolesarjenju. O kolesu kot o načinu prevoza za našo družbo. In zelo sem zadovoljen, ker ste sprejeli predlog spremembe v okviru poročila o, o beli knjigi, pričo, česar sem jaz izjemno zadovoljen. Skratka, mi smo mnenja, da smo vse do zdaj zanemarjali kolo kot dobro obliko prevoza v naši družbi. To vprašanje je izjemno pomembno tudi v, v sklopu eh, razprav glede eh, mobilnosti v urbanih okoljih. Tako da vse pozivam, da se udeležite tega neformalnega sveta 7. oktobra v Luksemburgu. Gospoda Jana Gila smo povabili kot govornika, ki je urbanist v Kopenhagnu in pa Michael Kopen, ki je en izmed največjih eh, pobudnikov uporabe kolesa zlasti v urbanem okolju. Tudi on bo govornik na neformalnem svetu. Potem pa je to še ena točka, ki mi je zelo pri srcu in ki je povezana tudi z belo knjigo. Varnost v cestnem prometu. Na nacionalni ravni Prav tako to vprašanje obravnavamo kot prioriteto v Luksemburgu in upam, da nam bo uspelo varnost v cestnem prometu vključiti in povezati tudi s temi socialnimi in okoljskimi vodiki. Da bo to skratka vključeno v razprave glede bele knjige. Potem pa je tu še en dosje, ki bi ga želeli obravnavati na rednem zasedanju sveta decembra. Gre za socialne aspekte, socialna vprašanja pri cestnem, prevodu, pri cestnem prevozu. Vem, da je to zelo delikaten dosje, zelo delikatno vprašanje. Ne želimo že zdaj sprožiti razprave v zvezi s tem, kakšno novo zakonodajo bi potrebovali v Evropi glede tega. Pogovoriti se želimo predvsem o tem, kako bolje izvajati že obstoječo zakonodajo. Dobro bi bilo, če se o tem pogovorimo decembra na ministerskem svetu. Vemo pa, da komisija že pripravlja nov cestni svežen za leto 2017. Potem pa je tu še plovba po celinskih eh, plovnih poteh. Eh, latvijsko predsedstvo je glede te rečne plove opravilo izjemno dobro delo, sprožili so medinstitucionalna pogajanja, stališča so zelo blizu in mislim, da bo, da bo dogovor s parlamentom um, zelo hitro na mizi. Potem, potem pa je tu pomorski promet, eh, zlasti pristanišča, eh, tu smo pravzaprav v rokah parlamenta. Verjetno bomo rezultat prvega branja parlamenta imeli na razpolago sredi decembra, skoraj da na koncu našega predsedovanja. Torej. Potem, ko bomo dobili ta rezultat prvega branja parlamenta, bomo hitro organizirali tudi razprave v. Um, na svetu, zato da bi dobili mnenje držav članic v zvezi s predlogi spremembe, v zvezi s amandmaji parlamenta. Glede turizma, gospa Klozner, državna sekretarka, bo spregovorila o tem na vašem odboru, preprosto zato, ker jaz nisem pristojen za turizem v Luksemburgu, samo za promet. No, kot vidite, imamo kar nekaj tem, na katere se želimo osredotočiti v naslednjem obdobju na svetu in upam, da bomo lahko naredili korak naprej pri teh dosejih. Najlepša hvala za vašo pozornost zaenkrat. Z veseljem pa odgovorim na vaša vprašanja in prisluhnim vašim predlogom. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Hvala lepa gospod minister Bauš. Najprej bodo sedaj vprašanja postavljali koordinatorji, dve minute in pol imajo na voljo in potem minuta in pol za ostale. Še enkrat hvala, da ste prišli k nam. No, prvi govornik je pa Wim van der Kamp. Ik wil uh, allereerst uh, de minister Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel toplo pozdraviti gospoda ministra v Evropskem parlamentu. Hvala za vašo zelo jasno predstavitev. Sam zelo zaupam v predsedovanje malih držav tudi Latvija je opravila zelo dobro delo in pripričam sem, da bo Luksemburg nadaljeval to pot. No in v to verjamem tudi zato, ker bo po Luksemburgu predsedovanje prevzela nizozemska. In dobro je, da bodo Luksemburžani se ukvarjali z nekaterimi perečimi problemi. To bo olajšalo življenje nizozem, nizozemski. Strinjam se z vami, da bi se morali osredotočiti na četrti svežen o železnicah in na letalstvo. Kar se tiče svežnja o železniškem prometu, je tukaj ostalo odprtih še nekaj zadev, No, upam, da boste tukaj naredili kar največ, kar je v vaši moči. Dobro bi bilo, če bi lahko še leto sprejeli četrti svežen o železniškem prometu. E, kar se tiče konference v Parizu, vem, da sicer načeloma imate prava stališča, ampak treba pač zaslužiti denar, preden ga začneš trošiti skupina ELS želi opozoriti na dejstvo, da lahko v prometnem sektorju dejansko služimo denar, ni treba, da trošimo. Eh, sicer je težko doseči to ravnovesje, ampak eh, vseeno bi vas želel na to opozoriti. No, potem še ta konferenca 7. oktobra. Tukaj vas sprašujem, ali dejansko eh, sami kolisarite. verjetno ni gospod Kramer edini kolesar tukaj. Hvala. Ismail Hertog. Minister, auch... Gospod minister, tudi v imenu socialistov vas lepo pozdravljam v odboru za promet. ne morem skrivati svojega veselja, spričo dejstva, da imamo tukaj končno ministra iz vrst zelenih, kajti ponavadi so ministri iz vrst eh, ljudskih strank. No, omenili ste svežen o letalstvu, o kolesih, o železnici. Vse to so zelo pomembne teme. Zelo veliko uspeha vam želim pri vašem delu, zlasti pri četrtem. Uh, železniškem svežnju je tako, da je to zelo vroč političen dosje. V svetu se nam je uspelo dokaj dobro dogovoriti, no politično gledano je situacija sedaj drugačna. V preteklosti je bilo težko najti rešitev, kajti treba je bilo pač upoštevati posebnosti držav članic. No, želim vam eh, veliko uspeha pri tem. Kar se tiče letalstva, ste omenili pravice potnikov, tudi to je zelo pomembna tema. Mojo skupino pa ob tem zanima, kaj je s tem svežnju o letalstvu, ki bi ga naj komisija sprejela do konca letošnjega leta. V tem svežnju je zajetih tudi nekaj zelo problematičnih elementov, eh, recimo tudi socialna komponenta, slamnata podjetja, eh, pravice delavcev. Na različne načine se skuša spodkopavati standarde in eh, upam, da se boste kot luksemburško predsedstvo temu uprli mi vas bomo pri tem prav gotovo podprli. Eh, no, kar se tiče področja prometa, je še vedno tako, da se na to področje gleda kot na nekakšen na nekakšen stranski problem. Zato bi morda lahko tudi v svetu uh, opozorili na pomen prometnega sektorja pri gospodarstvu. Eh, no, kar se tiče socialnega okolja in pa tako naprej, nisem, nimam dovolj časa, da bi zastavil vprašanje, tako da se bom tukaj ustavil. Gospod Zile. Hvala lepa. Pozdravljam vas tudi v, skupini, v imenu skupine EKR. No, sam sem iz Latvije in eh, vesel sem, da smo lahko predsedovanje predali sedaj eh, manjši, ampak zelo izkušeni državi. Eh, vi imate veliko izkušenj, saj ste že večkrat vodili Evropsko unijo. No, strinjam se, da je treba končati delo v zvezi z četrtim železniškim svetjem. No, zanima pa me, kako je s eh, ukrepanjem na tem področju, kako boste to razvijali naprej. Na srečanju ministrstv za, ministrov za promet, ki bo potekalo oktobra, eh, torej, če se vam bo tam uspelo dogovoriti o političnem stebru, kaj boste potem naredili, boste lahko delo končali v štirih mesecih, glede na dosedanje tehnične značilnosti svežnja, ali boste najprej počakali na to, da bo opravljeno delo, preden bo dosežen politični dogovor. Tukaj obstajajo različni scenariji. Glede tega, kaj bi se lahko zgodilo na oktobrskem ministrskem srečanju. Torej, če se boste dogovorili o političnem stebru, boste verjetno lahko dosegli tudi dogovor o tehničnih vidikih. No, eh, v tem odboru se mnenja razhajajo, kar se tiče strože regulacije. Jasno je, da je v Luksemburgu minimalna plača veliko više, kot pa recimo minimalna plača v Bolgariji, naprimer. Kako lahko v prometnem sektorju zagotovimo ravnoteže med plačili različnih um, voznikov? Se pravi, ena je teorija, v praksi se pa plačila zelo razlikujejo. Potem še projekti, ki bi jih naj financirali iz Junkarjevega načrta za stražiške investicije. Do sedaj se ti ukrepi razlikujejo od tistih, ki smo jih predlagali mi, kako boste nadzorovali te investicije. Hvala lepa, tudi v imenu skupine ALDE vas lepo pozdravljam, gospod minister. Robert Zile je že povedal, da je pred vami predsedovala majhna država. Tudi vi ste majhna država, ampak imate veliko izkušenj, veliko krat ste že predsedovali Evropski uniji um, in zato močno zaupamo v vas. Kar uh, po vrsti. Uh, Svežen o železnicah je izredno pomemben za Evropsko unijo. No, prvi del smo zaključili, tehnični del, da bomo lahko začeli vse skupaj izvajati, pa potrebujemo še politični sistem, politični dogovor, recimo sistem integriranega izdajanja vozovnic. To resnično potrebujejo naši državljani, tako da upam, da boste tukaj uspeli doseči napredek. Kar se tiče letalskega prometa, pa moram reči, da. Luksemburžane poznam kot eh, uglajene diplomatske ljudi, tako da upam, da boste uspeli doseči, da se tukaj ne bodo kregali okrog soverenosti, ampak da boste omogočili dostop vsem državljanom do letalskega eh, prevozništva. Eh, torej, še naprej se je treba pogajati tako o pravicah potnikov, kakor tudi o enotnem zračnem prostoru. Kaj se tiče EFSI-ja, je tukaj bilo že veliko povedano, to je Junkarjev načrt, on je Luksemburžan. In eh, veste, da uh, smo nekaj denarja prenesli iz drugih skladov v EFSI in zato si želimo, da bi lahko spodbudili tudi nekaj pomembnih prometnih projektov znotraj Junkarjevega načrta. Mi sicer ne moremo na to vplivati, upam, da, bo, pa, da boste lahko vi um, uveljavili svoj vpliv. In ob tem se je treba osredotočiti tudi na ladijski promet, eh, potem na izgradnjo železnic. Eh, ne moremo, včasih se mi zdi, da sploh ne moremo enako hitro graditi železnic, kot preusmerjamo promet iz eh, cest na železnice. No, potem okolju prijazen način prevoza je recimo tudi uh, žičniški prevoz in pa še eh, nič niste povedali o Uberju uvodoma, tako da me zanima še vaše mnenje o tem. Maja Kinen. Hvala lepa. Na začetku bi želela pozdraviti ministra v našem odboru. Želim vam veliko uspeha pri tem železniškem svežnju. Mislim, da je to najpomembnejša prednostna naloga na področju prometa. Spodbudila bi vas k temu, da kar največ energije usmerite v ta železniški svežen, tako da bo ta čimprej dokončan. Tudi vprašanje letalstva so seveda za nas zelo pomembna, tudi program enotno Evropsko nebo, potem varnostni vidiki, dobro delovanje letalskega sektorja eh, in pa vprašanje financiranja letalstva. Ampak vseeno želim povdariti, da je za našo skupino železniški promet eh, prednostna naloga. Eh, treba je na razumen način sprejeti dogovor o tem političnem dogovoru in pri tem na enakovreden način obravnavati države članice. Hvala lepa. Karima Deri je nažalost v bolnišnici, tako da bom jaz prevzel njeno vlogo koordinatorke. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vaš prispevek. No, omenili ste tudi kolo in zato se vsekakor moram jaz navezati na to. Uh, Vi ste govorili o 20-odstotnem porastu emisij iz prometa, v uh, industriji pa so emisije upadle, še slabše je v mestnem prometu. Tam je promet odgovoren za 70 odstotkov vseh emisij, ki škodujejo okolju. Lahko vam zagotovim, da je konzervativni minister v Nemčiji povedal, da so uh, da je večina voženj, ki jih opravijo ljudi z, avtomo, ljudi z avtomobili, m, mm, krajših od 60 km, zato bi to lahko, lahko preusmerili na železnice, javni uh, promet ali pa kolo. Z kolesom si v mestu tudi hitrejši. Uh, v našem mestu je povprečna hitrost 80 eh, km na uro in jaz lahko to z lahkoto dosežem tudi z kolesom. No, eh, poleg tega kolesarski turizem vsako leto v Evropi ustvari 44 milijonov evrov. Ali milijard. Eh, to je skoraj toliko kot uh, ladijski turizem. Uh, vesel sem, da boste organizirali konferenco na temo kolesarstva. Prav gotovo bom tam prisoten. Omenili ste tudi notranjo plovbo. Tukaj sem sicer nekoliko kritičen. Seveda smo za to, ampak samo pod pogojem, da bodo znižene emisije in da bodo ladje prilagojene rekam. Danes popovdne bomo gostili računsko sodišče, ki bo predstavila poročilo o projektih na področju notranjega ladijskega prometa. Lahko vam zagotovim, da eh, v Nemčiji v, za, na vsako ladjo sedijo trije ljudje v administraciji, ki eh, ustvarjajo vedno znove projekte, ampak moramo si osredotočiti na tiste, ki so resnično izvedljivi in smiselni in pa še uh, čezmejno sodelovanje, Lotringen in pa še ena regija uh, sedaj želi okrepiti železniške povezave. Vse skupaj bi vključili tudi eh, Luksemburg, to bi lahko bil, bil resnično zgleden projekt, ne samo za te tri regije, ampak za prihodnost na splošno. Jetzt kommt äh, David, Maria. David Maria Sassoli. David Maria Sassoli. Yeah. Eh, allora. Hvala lepa. Minuto in pol imam na voljo prav. Lepo pozdravljeni, gospod minister. Hvala za vašo predstavitev, hvala, da ste predstavili svoje prednostne naloge sam sem poročevalec za četrti železniški svežen in zato bom seveda tesno spremljal vaše delo. Verjetno veste, da je parlament v zvezi s tem sprejel pomembno stališče, da ne bomo spremljali uh, vaše delo v zvezi s tem in oktobra moramo na srečanju ministrov za promet uh, dati nekega svežega zagona temu četrtemu železniškemu svežnju. Samo na ta način bo možno zaključiti to zelo pomembno delo. Zanima me, kako vidite možen kompromis na ravni sveta, kar se tiče četrtega železniškega svežnja. Sem tudi poročevalec o upravljanju enotnega neba. Vemo, da je ta svežen blokiran v svetu zaradi spora o Gibraltarju, ni možno napredovati, vedno večji pritisk eh, izvajajo tudi Združeni arabski emirati in druge zalivske države, zato me zanima vaše mnenje o tem. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Spoštovani gospod ministr za vaše predstavitev. Zelo sem zadovoljna, ker ste v svojem programu napisali, da je socialna razsežnost evropskih politik zelo pomembna prioriteta za vas. Brez uh, angažiranih politikov napredka ne bo na tem področju, zlasti na področju uh, prometa. Eh, pri prometu je Luksemburg že, pokažal, že pokazal ogromno zauzetosti, 5. junija 2014, takrat, ko se je zavzel za to, da bi bolje uporabljali evropske zakonodaje, zato da bi, spodbili, zato, da bi uh, spodbudili evropske partnerje, da bolje izvajo to zakonodajo, da se borimo proti slamnatim podjetjem in tako naprej. V tej smeri upam, da bo vaše predsedstvo tudi nadaljevalo zato, da bi se soočili s temi izzivi. Prav tako želim tudi sama omeniti politični svežen, politični stebr uh, železniškega svežnja tudi mi smo mnenja, da je ta politični um, stabr prioriteta za vaše predsedstvo. Že, smo videli, že junija smo videli, kako težko se bo dogovoriti glede najpomembnejših odprtih vprašanj. Upam pa, da bomo pod vašim predsedstvom naredili korak naprej. Odprtost uh, trgov ne sme biti nekaj, kar bi jemali za samoumevno. Uh, Eh, regionalni organi morajo biti še naprej pristojni za to, da se sami odločajo, kako organizirati um, promet na regionalni ravni. Odprtost trgov ne sme pripeljati do tega, da bomo opustili določene manj donosne železniške povezave. Upamo, da bo Luksemburškemu procesu uspelo vključiti jasne standarde glede socialnih pravic in da bo se zavarovali tudi delavce v primeru prenosa podjetja. Hvala, Markus Piper. Ja, je minister, danke für Ihre. Gospod minister, hvala za predstavitev vaših prednostnih nalog. Slišali smo, kako pomemben je železniški svežen. Eh, eno vprašanje je sicer nekoliko zlobno, ampak vseeno, kaj pa, če ne bo političnega dogovora, kaj boste potem delali pri svojem zakonodajnem delu. In še drugo vprašanje v zvezi s kolesi. Nizozemska je glavna kolesarska nacija. Uh, Munster je glavna, glavno kolesarsko mesto v Nemčiji, uh, brez kakšnih spodbud iz Evropske unije. To je nastalo zaradi mesta, zaradi spodbud regija. In če si ogledamo uh, Eh, vzhodno-zahodno os, eh, recimo od Varšave do Nizozemske, moram že ugotoviti, da sem tukaj kot kolesar precej omejen, eh, kar se tiče kolesarskih poti in tako naprej. Um, torej, samo zato, ker se ta tema dobro sliši kot evropska tema, ali bi res se to morali uh, to urejati na evropski ravni ali ne bi bilo bolje, da bi se osredotočili na najboljše regijske prakse? Zakaj to deluje na nizozemskem? Zakaj v Munsterju? Ne vem, zakaj bi morali delati za kvotami, z prisilo. Naslednja reč bo potem, da bomo imeli da bomo imeli preverjanje tega, kako uh, eh, fit so recimo pešci. Uh,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 je ta tema izjemno pomembna. Na konferenci, ki jo je organizirala Evropska komisija v Bruslju Social Agenda for Transport, ste omenili to moderno suženstvo pri voznikih tovornjakov. In strinjam se s tem, kar ste povedali. Menim, da bi morali odpraviti vse zlorabe v tem sektorju. Mislim, da se lahko strinjamo tudi glede tega, da imamo pač različne sisteme plač, plačil v različnih uh, državah, tudi cene so, stroški so konec koncev, so različni od države do države v Evropski uniji. Nemogoče je harmonizirati plač v Evropski uniji, nemogoče je imeti pač enake ravni plačil v Evropi v cestnem prometu. Pri četrtem železniškem svežnju ste rekli, da je eden izmed ciljev okrepiti učinkovitost železniških omrežij, upoštevajoč specifičnosti držav članic. In upam, da boste tudi pri cestnem prometu upoštevali specifičnosti držav članic. Ja, zlorab je ogromno. Ampak upamo, da bo luksemburško predsedstvo kljub vsemu upoštevalo specifičnosti držav članic. V, na Polskem, v Romuniji ali v Bolgariji seveda vsi državljani, cestni prevozniki želijo, da bi zaslužili toliko, kot v Luksemburgu zaslužijo prevozniki, ampak zaenkrat je to pač nemogoče. Je Jackie Foster. Hvala lepa, Jackie Foster. Um. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, najprej nekaj po morskem prometu. Vedno znova opozarjam na, na skriže interesov med generalnimi direktorati, uh, Eh, med eh, spoštovanjem direktive o čisti vodi in pa o žveplu. Eh, države članice so to sedaj že prenesle svoje zakonodaje in sedaj skušajo v pristaniščih uvajati nacionalna pravila, zaradi tega se pojavljajo različni problemi in o tem sem že. V zvezi s tem sem se že obrnila komisijo, sedaj me zanima, kako boste vi ukrepali v zvezi s tem. In pa še letalski svežen, res je to zelo pomembno. Potem bomo imeli razpravo o tem. Jaz sem poročevalka o civilni uporabi brezpilotnih letal. To področje jemljemo zelo resno. Samo nekaj točk. Mm, Sama sem bila proševalka za enotno evropsko nebo. Eh, v Združenem kraljestvu se tega zelo želimo, ampak ne glede na to, kaj se bo tukaj zgodilo. Eh, Gibraltar je suverena država in eh, o tem se spoh ne bomo pogajali. Dobro vem, da tega ne boste želeli komentirati. In pa še veliko je razburjena okrog mednarodnih eh, tovornih ladij, ki prihajajo v eh, Evropsko unijo. In eh, ne glede, ne glede na socialne probleme, ki tukaj obstajajo, treba pač spoštovati pravila na področju konkurence. Mm, gospod Bah, hvala lepa, čestitam vam za ambiciozni program, dobro ste našteli prednostne naloge, kar se tiče četrtega železniškega svežnja, sem prepričana to, da vam bo uspelo izpogajati takšen svežen, ki bo prinesel rast, ki bo zadovoljil uh, tako potrošnike, kakor tudi podjetja in zaposlene. Govorili ste o socialnih vidikih v cestnem prometu. Uh, in pravzaprav ste kar ponudili tudi odgovor, recimo treba je zagotoviti boljše izvajanje, to pomeni tudi nadzor in pa sankcije. Danes se zjutraj smo se zauzeli v beli knjigi za agencijo za cestni promet, tudi sindikati in druga eh, podjetja so za to agencijo. No, kar se tiče pravic potnikov. Tukaj ste zapisali, da še razmišljate o tem, kako razčistiti vsa vsebinska vprašanja, morda bi lahko kaj več povedali o tem. In pa še eno vprašanje. Vem, da ste tudi minister za trajnostni razvoj in vas to vas sprašujem, kako, kaj menite o vprašanju slabe kakovosti zraka. Eh, svet je, eh, komisija je napovedala um, nov predlog v zvezi z eh, omejevanjem škodljivih snovi v zraku, tako imenovani Euro 5-6. No, potem, ker mi je ostalo še nekaj časa, sprejeli smo tudi strategijo na področju varnosti na cesti, za zniženje žrtev na cesti. No, potem bi morali govoriti ne samo o mrtvih, ampak tudi o močno poškodovanih. Morda bi lahko skupaj z nami pritisnili na komisijo, zato da bi ponudila novo strategijo na tem področju. Dobro, sedaj sem bil nekoliko bolj eh, toleranten, ker ste luksemburžan, ampak eh, ne bomo več tako velikodušni uh, pri naslednjih govornikih. Izaskom Bilbao je naslednja. Hvala lepa. Čestitam vam za začetek vašega predsedovanja. Želim vam kar najboljše rezultate v naslednjih šestih mesecih. Osredotočila se bom na tiste točke, ki ste jih omenili kot vaše prednostne naloge. Zaprosila bi vas, da vaše predsedstvo zaključi delo v zvezi z eh, poročili o skladnosti. Vsa, vsi dosije, ki ste jih omenili, so med seboj povezani. Če mi ne bomo mogli izvajati direktive in uredbe, ki jih sprejemamo tukaj v parlamentu, potem ne bomo nikoli imeli evropskega omrežja. Nikoli ne bomo imeli evropskega, interoperativnega prometnega sistema, kjer bi lahko imel uh, potnik tudi integrirano vozovnico, s katero bi se lahko gibal po celotni Evropi. Zato prosim, da pri vsem delu upoštevate tudi uh, te norme. Če bomo lahko izgradili to infrastrukturo, uh, Torej, s tem bomo samo izvajali zakonodajo, ki smo jo tukaj sprejeli. Eh, če tega ne bomo naredili, bodo naši prometni sistemi manj učinkoviti in državljani. Uh, torej, če bom nam bo uspelo izgraditi ta omrežja, potem bodo državljani videli, da je Evropska unija nekaj uh, koristnega. Uh, in istočasno bomo znišali tudi emisije CO2. Vedno znova o tem govorimo, ampak zaradi neskladnih politik še vedno večamo naše emisije CO2. In naj zaključim z eh, naslednjim. Eh, čestitam vam, da ste si za svojo prednostno nalogo zastavili tudi svežen o železniškem prometu. Eh, torej, tukaj želimo zaključiti tehnični steber. Prav tako. Predvsem pa moramo doseči dogovor na področju političnega stebra. Če nam to ne bo uspelo, eh, bomo eh, vedno znova ostali samo pri besedah in ne bomo imeli doslednih politik. Vi ste rekli, da si želite dogovor, mi tudi. Govorili ste o potrebi potem, da je treba odpraviti neskladja, ki obstajajo med posameznimi državami. Eh, kaj mislite s tem in eh, v kolikšni meri mislite, da nam bo uspelo doseči politični dogovor? Turmes, als... Klot Turmes, ki je danes naš gost. Kommen, weil, natürlich, mein, äh, mein minister hier ist. Ja, prišel sem, ker je tukaj naš minister. Pozdravljen, Franc. No, eh, pobuda za kolesarje se mi zdi pomembna. Na področju energije smo v zadnjih letih izgradili partnerstvo z mesti v Evropi, recimo v, v povezavah med župani imamo sedaj več kot 200 mest, ki se želijo eh, združiti za ukrepe na področju okoljskih in podnebnih ukrepov. Morda bi lahko tudi na področju kolesarstva vzpostavili podobno partnerstvo med eh, mesti. Drugič o železniškem svežnju. Prav si povedal, ne potrebujemo ideologije. To, kar potrebujemo, so čezmejni vlaki, kakovostni vlaki in ob tem se moramo izogniti tudi socialnemu dumpingu. Nujno bi morali skušati doseči dogovor, ki bo pošteval vidike kakovosti, boja proti socialnemu dumpingu in uh, čezmejno, uh, čezmejnega prometa. Recimo med Bruslom, Luksemburgom in Milanom smo imeli včasih dva nočna vlaka, osem vlakovnih povezav pred 20 leti. Danes imamo samo še dve povezavi. Zato ne da končano liberalizacijo so vlaki začeli umirati, malo je čezmejnih vlakov, vseeno pa še želimo več Evrope. Tukaj potrebujemo nov pristop. In pa še zadnje vprašanje. O tem je govorila že kolegica iz eh, vrst socialistov. Eh, socialni dumping na področju eh, voznikov tovornjakov. No, Nemčija je tukaj sedaj uvedla minimalno plačo in komisija sedaj eh, te regije zaradi tega toži. To se mi ne zdi posebno smiselno. Ali se boste s tem ukvarjali tudi pri vašem predsedovanju v naslednjih šestih meseci? Hvala lepa, Marija Grapinja, naslednja. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și vă felicit pentru că ați stabilit. Da, najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, ker ste organizirali ta skupni sestanek s ministrom iz Luksemburga imam vprašanje in par komentarjev. Predstavili ste izjemno zanimive ideje, financiranja pa niste omenili. Brez financiranja teh prioritet pa bodo rezultati zelo težko dosegljivi. Komisija in svet morata doseči konsens glede učinkovitosti uporabe sredstev za infrastrukturne projekte. Četrtega železniškega svežnja pa ne bomo mogli izvajati vse, dokler države članice ne bodo spostavili ustrezne infrastrukture. Ampak nažalost, železniške infrastrukture nismo vključili v geografske prioritete, tako da bomo rezultate zelo težko dosegli. Tako da imamo vprašanje v zvezi s tem. Eh, podobno kot kolege, tudi mene zanima, kako bi svet lahko razrešijo težave, ki so nastale zaradi Nemčije. Nemčija ima minimalno plačo, zaradi če se bi želi čistiti. Ampak mi tudi v Romuniji imamo minimalno plačo, ki jo uporabljamo za romunske delavce. Kaj pa, ko imamo delavce iz drugih držav, ki prečkajo Romunijo, ta minimalna plača takrat za njih ne bi veljala. In ne vem, če lahko pač kot delodajalec plačujete minimalno plačo iz drugih držav, to mi ni jasno. Pa še nekaj glede znišanja toplogrednih plinov. Ne vem, če bo to možno, če ne bomo imeli dovolj investicij v infrastrukturo, ki nam bo omogočila, omogočila to znižanje. Hvala, gospod Zlotovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, e, panie ministrze. Najprej hvala, gospod e, predsednik. Spoštovani gospod minister, našteli ste prioritete vašega predsedovanja in omenili tudi letalski promet. V Evropski uniji poskušamo zagotoviti, da države članice ne dajo državne pomoči svojim letalskim prevoznikom. Če pa dajo to pomoč, pa pridejo takoj posledice. Uvedejo se postopki in tako naprej. Poljska vlada je dala državno pomoč poljskim letalskim prevoznikom, zaradi česar so morali ti letalski prevozniki ukiniti določene povezave, destinacije, ki so bile zelo donosne. Ampak, ampak v Evropi naša podjetja tekmujejo tudi s podjetji iz drugih oziroma iz tretjih držav. In ta podjetja, te letalske prevoznike prejmejo ogromno državne pomoči. Govorim zlasti o uh, držav bližnje, o državah v bližnjem vzhodu in o njihovih letalskih prevoznih. Zanima me, če namerava Luksemburško predsedstvo sprejeti ukrepe, ki bi e, zaščitili evropske letalske prevoznike. Hvala, imamo še uh, Koha, Kadimadeli in še nekatere druge, s tem sključujem seznam govornikov. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. E, lepo pozdravljeni gospod minister. Predstavljam pač našo skupino, politično skupino in vem, da ste na začetku povedali, da nimate ogromno prioritet, ampak naštela sem jih enajst. In to je vseeno ogromno v petih mesecih. Želela bi izpostaviti tri zadeve, ki so meni pomembne. 35 let sem sama delala v Franciji na velikem oziroma v velinskem letalskem prevozniku doma, tako da so te letalske vprašanja za nas zame izjemno pomembna. Varnosti potnikov ne smemo, na to ne smemo pozabiti. Pravice potnikov, ja, ampak tudi na varnosti in varovanjem v letalskem prometu moramo delati. Tako da me zanima, kje se nahajajo pogajanja v zvezi s temi dvemi točkami. Kot drugo, omenili ste socialna vprašanja, ampak eh, nepoštena konkurenca je še kako prisotna v Evropski uniji. Zlasti, ko govorimo o napotenih delovcih. Prav tako pa bi se želela navezati na nekaj, kar ste povedali. Rekli ste, da naj bi kolo postalo um, najbolj prominentna oblika prevoza v naši družbi. Nekaj pa bi želela izpostaviti spoštovani gospod minister v Franciji, sama namreč prihajam iz Francije, smo opazili, da je ta politika, s katero želimo vse avtomobiliste in avtomobile okriviti za onesnaževanje, škoduje malim podjetjem. In zanima me, če nismo tu morda malce nepošteni. Pač imamo ja, kolo, imamo uh, Eh, javni prevoz, ampak v Franciji, kar zadeva javni prevoz, nimamo zagotovljene varnosti, ne um, točnosti, niti ne čistosti v javnih prevozih. In zato pri nas v Franciji ogromno ljudi še vedno uporablja avtomobile. Hvala. Dieter Lebrecht Koch. Ja, vielen Dank. Herr Minister Bausch, Sie haben. Hvala lepa, gospod minister Bavš. Govorili ste o varnosti na cestih. V parlamentu se že leta strinjamo, da potrebujemo strategijo za znižanje žrtev na cesti. Prav tako menimo, da bi morali imeti cilj za zmanjšanje števila hudo poškodovanih v cestnem prometu. Dvomim no, pa to, da tudi komisija to želi in zanima me, kakšno je zvezi s tem stališče sveta oziroma ministra za promet. Boste podprli nas ali Evropsko komisijo? in pa govorili ste o pravicah potnikov, te imamo, te imamo v ladijskem, avtobusnem in letalskem prometu. Sam sem predstavil pred nekaj dnevi cilj, želim si, da bi lahko evropejci z eno vozovnico uh, potovali po celotni Evropi, ampak to pomeni, da potrebujemo pravice potnikov tudi za multimodalni promet. Ali nas boste podprli pri tej ideji, pri tej ideji da bi imeli integrirano večmodalno vozovnico, s katero bi lahko ljudje potovali po celotni Evropi. Gospod Marinesko, naslednji. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod minister, najlepša hvala za vašo pobudo in sicer, da začnemo obravnavati tudi letalski svežen, ker je zelo pomemben. Prav tako pa želimo meniti, da imamo tudi pogodbo, ki določa, da bi se morali trialogi začeti že pred kar, ča, že pred kar nekaj časa. Um, o tem se na svetu odloča s kvalificirano večino, ne z soglasjem, tako da je pogodba vam uprit pravzaprav. Tako da sem vam lahko samo čestitam za to, ker ste sprejeli plavo odločitev tu. Kot drugo, prosim za vašo podporo glede proračuna. seveda bomo prosili še za več sredstev, zato da bi nadomestili ta sredstva, ki smo jih vzeli iz eh, CEFA in iz obzorja 2020. Parlament bo prosil za druga sredstva, zato da se jih uporabi kot jamstvo za EFSI. Govorim pač o sredstvih, ki smo zdaj prestavili iz CEFA v EFSI. Prosim pa za vašo podporo. tudi če bomo ta sredstva vzeli iz različnih finančnih inštrumentov. Najlepša hvala, Andra Deli. Um, Temi se tačan, ministar Dučotla, ko zniko. Najlepša hvala. Pridružil bi se kolegom, ki so vam zaželeli veliko uspeha v vašem mandatu. Um, želim pa se navezati na to, kar ste povedali uvodoma. Omenili ste socialne vprašanja in to so izjemno občutljiva vprašanja. Omenili ste, da nimate nikakršnih načrtov za sprejetje nove zakonodaje, ampak da želite zagotoviti predvsem to, da se bolj učinkovito izvaja zakonodajo, ki jo že imamo. Prosil bi vas za malce več podrobnosti glede tega, kakšne mehanizme nameravate uporabiti za to, kako boste sprejeli inicijative za to, da bi revidirali že obstoječo zakonodajo, kako Skratka, praktično gledano se ne merava Luksemburško predsedstvo lotiti tega vprašanja. Potem pa še nekaj glede četrtega železniškega svežnja. Sam sem poročevalec v senci glede tega svežnja in želim se strinjati z dvema predhodni, pred, predhodnima govornikoma, ki sta povedala, da bi bilo odlično, če bi lahko države članice dosegle kompromis na svetu. sprašujem vas, ali menite, da je dogovor mogoč? Latvijsko predsedstvo je naredilo korak naprej, ampak sprašujem vas, če menite, da je zdaj ta kompromis uh, mogoč. Hvala, to so bila vprašanja članov odbora, zdaj pa lahko v 15 minuti, minutah minister odgovori na vsa ta vprašanja. Prav gotovo vam bo to uspelo. Ja, prvo kot prvo se želim zahvaliti vsem, ki ste se oglasili. Mislim, da je bilo to, kar ste povedali, izjemno koristno. Opazili smo, kaj je za parlament bolj pomembno, kaj ima. Navezali se, ste se tudi na to, kar sem povedal sam uvodoma. Zelo težko pa bom pač odgovoril na prav vse komentarje in eh, vprašanja se bom pa lotil teh vprašanj pač bolj po tematskih sklopih, če smem. Najprej četrti železniški svežen. Gospod Piper mi je postavil vprašanje tu. In sicer kaj boste storili, če 8. oktobra ne bo spred konsens glede političnega stebra? Odkrito povedano, ne želim zauzeti takšnega prostopa, želim biti predvsem pozitiven. Ne želim se že zdaj spraševati, kaj bom uh, storil, če mi ne bo uspelo. Tako da tega vprašanja si zdaj ne postavljam. Mislim, da moramo ostati pozitivni in delati na rešitvah. Kar nekaj vprašanj smo slišali, zdaj le spraševali ste me, na čem želimo delati. Želim predvsem upoštevati specifičnosti v državah članicah. Na razpravah na svetu sem opazil, da nobeni državi ni všeč trenutni predlog, zato ker ima vsaka država svoje specifičnosti. Glede uspešnosti in transparentnosti mislim, da imamo konsens zlasti glede posojev, Zdaj pa moramo sprejeti še besedilo, ki nam bo te načelne cilje pomagalo uresničiti transparentnost, uspešnost in tako naprej. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Naložbe v železniški promet so izjemno pomembne v smislu mobilnosti in v smislu gospodarskih učinkov. zelo pomembno vprašanje je namreč, kako bomo sploh zgradili ta trg. Menim skratka, da je možno dobiti konsens tudi na podlagi umestnih poročil, ki smo jih slišali večkrat na svetu. Mislim, da bo konsens možen meseca oktobra. Kaj pa potem? Ja, zelo preprosto, če bomo konsens sprejeli oktobra, bomo takoj začeli s pogajanji s parlamentom glede še ostalih dveh stebrov. Ko smo prevzeli predsedovanje, smo sprejeli tudi deklaracijo, kjer smo povedali, da želimo te tri stebre upravljene pasove in tako naprej ohraniti skupaj in da se skupaj sprejme svežen v celoti. To je cilj našega predsedstva. In Ampak če nam ne bi uspelo zaključiti pogajan s parlamentom in upam, da nam to bo uspelo, ker sem optimist. Imamo potem nizozemsko, ki bo prevzela delo, ki je že zdaj zelo tesno vključena v naše delo. Potem pa bomo to zaključili, ne vem, marca, februarja in tako naprej. Ampak kot rečeno, sam upam, da bomo to delo zaključili že decembra. Torej, sem optimističen, želimo biti kar se da proaktivni in mislim, da lahko to vrste bitke dobimo samo, če v njih vstopimo z veliko optimizma. Druga točka letalstva, kot sem razložil že uvodoma, se tu dotikamo političnih vprašanj, ki niso samo v pristojnosti um, sveta za promet. Marine, gospod Marinesko, povedal ste, da je na nas, obvez, na nas obveznost, da sprožimo trialog, ampak pomislimo na to, kakšne trialoge smo že imeli, kakšne sestanke smo že imeli pod italijanskim predsedstvom. Vedeti moramo, kje so ovire. Ne gre samo za to, da bi uh, pogajanja blokirala ena država ali pa dve države članice. Ne, situacija je zelo kompleksna. To pa še ne pomeni, da se je ne bomo lotili. Lotili se bomo vsaj pravic potnikov, to je za me prioriteta, zato ker menim, da je tudi to eno, eden izmed dosjejev, ki ima največ možnosti za uspeh pod našim predsedstvom. Glede naložb, Pa ja, se strinjam z vašimi kritikami. Vprašanje financiranja. Infrastruktur, infrastruktur, in, infrastrukturni projekti so zadeve, ki so v pristojnosti drugih ministerskih svetov in drugih uh, uradnikov komisije. Ampak stališče luksemburškega predsedstva je zelo podobno kot pa stališče, ki smo ga slišali tu. Tudi na svetu imamo zelo podobno stališče glede investicij v uh, promet. Gospa Bulčova, komisarka, je tudi sama izjemno angažirana glede tega dosjeja in se posem strinja s svetom glede tega, kako, so, kako pomembne naložbe so v področju prometa. Glede kolesarjenja. Gospod Van Kam me je vprašal, če sem kolesar. Ja, sem, sem. Vsak dan na ministrstvo pri kolesarju, razlog pa je preprost. To je najbolj odoben način, nič me ne uvira. 15 minut mi vzame ne glede na promet, vedno 15 minut. Dobro. Nekateri mi pač rečejo, ja, kaj pa če je dež, kaj pa če je to, kaj pa če je ono. V Luksemburgu nimamo južne klime, ampak ok, si pač kupiš posebno obleko, zato da lahko kolesare še tako držuje. Vaše drugo vprašanje pa je bilo to, ali je prav, da se na evropski ravni pogovarjamo o kolesu kot obliki prevozi. Gospod Piper je povedal, da je to brez veze obravnavati na evropski ravni, naj se s tem ukvarjajo mesta in tako naprej. No, jasno ne povem, da ne želim sprožiti razprav o, ne vem, regulaciji, o predpisih, o novi zakonodaji na področju kolesarjenja. Ne to zakonodajo ne spremijo mesta, države in tako naprej. Te naše razprave niso povezane z zakonodajo. Ne. Želimo podariti predvsem to, da podcenjujemo, kako pomembna je ta oblika prevoza. Naprimer, pri turizmu bi lahko zaslužili ogromno. Pa tudi pri drugih področjih mislim, da kolo predstavlja ogromno dodano vrednost. tudi na globalni ravni, je prišlo do pravega preporoda uporabe koles. Kolo smo pač v preteklosti malce se zanemarili uprit avtomobilov in tako naprej. In zdaj mislim, da moramo vlogo kolesa oživeti. Ne z zakonodajnimi akti, ampak preprosto tako, da povemo, kakšne priložnosti in kakšen potencial predstavlja kolo. In te prednosti so res številne. No, nekdo je potem vprašal, ali ni morda problematično spodbujati kolesa kot obliko prevoza, na ta način bomo pač jemali prostor, ki ga potrebujejo avtomobili in tako naprej. Te razprave slišimo vedno znova. No, v zvezi s tem moramo pročiti, kakšne so potrebe mobilnosti v urbanih območjih. Vprašanje je, kakšna mesta želimo imeti v prihodnosti. Želimo imeti mesta, kot smo jih imeli v zadnjih 20 letih. To je povezano tudi s vprašanjem trgovin v mestih. Katere so najkonkurenčnejša mesta, Montreal, Kebenhavn, Dunaj, ta mesta so pioniri, avangarda, če želite, novih ukrepov na področju urbane mobilnosti in vedno se znajdejo v, na vrhu najbolj konkurenčnih mest. In v teh mestih ni prometnih zamaškov, visoka je, oziroma tam imajo zelo visoka kakovost življenja. O tem se je treba pogovoriti prej ali slej. In za tem se skriva ogromno gospodarskega potencijala. Zakaj se ne bi o tem pogovorili na evropski ravni? Seveda ne predlagamo nekih zavezujočih ukrepov ali zakonodaje, ampak pogovoriti mislim, da se je vredno o tem. Slišal oziroma Postavljeno je bilo par specifičnih vprašanj, tudi glede Uberja, naprimer. Kot veste, trenutno imamo evropske zakonodaje glede tega. Če me poprašate z osebno mnenje, pa takole. Nisem ne za, ne proti. Ampak moramo pogledati, kaj se skriva za Uberjem. Za tem sistemom, ki je izjemno inovativen, to je jasno, najdemo veliko vprašanj, zlasti davčne narave, socialno vprašanje in o tem se moramo pogovoriti. Lahko bi potegnili tudi sporednico med Uberjem in vprašanji, ki smo jih slišali glede letalstva. Glede tega, kaj se dogaja z evropskimi letalskimi provozniki, vizavi prevoznikov iz tretjih držav, za katere vemo, zakaj lahko ponudijo letalske karte, pozovnice po velikih nižjih cenah kot pa naši prevozniki. O tem se moramo pogovoriti na evropski ravni. In gospa Bulc je že povedala, da bo komisija vzela v roke ta dosej in ga obravnavala. No, moje osebno mnenje je, da je treba prožiti, kaj se skriva za temi pojavi, preden sprejmemo odločitve. Glede socialnih vidikov na področju cestnega prometa pa takole. Mislim, da oktobra ali decembra ne bo nekakšnih čudežnih rešitev. Ampak kot je bilo rečeno, je prav, da preučimo, kakšno zakonodajo že imamo in kako bi jo lahko uporabljali in izvajali bolj učinkovito. To je namreč največji izziv. Pač učinkovito izvajanje zakonodaje na vseh kontrol, ki jih že imamo v evropski zakonodaje. Glede ostalega pa želim predvsem sprožiti razpravo pod luksemburškim procesom. Zanima me tudi, kakšno je stališče ostalih držav članic. Počakati moramo na to, da povejo svoje stališče in potem potegnete neke sklepe. Glede teh integriranih vozovnic, združenih vozovnic, pa smo za to, da bi okrepili imič, podobo javnega prevoza, zagotoviti moramo tudi večjo kakovost, tudi z izdajo teh eh, integriranih vozo vozovnic. Zelo težko pa bo to uvesti na ravni Evropske unije, zato ker obstaja veliko slik na področju javnega prometa v državah članicah. Se pa strinjam s tem, kar ste povedali načelo. Dobro, mislim, da sem v primeren čas odgovoril na vsa vaša vprašanja. Naj pa povem, da nisem prišel danes prvič in potem decembra zadnjič. Ne. V teh petih mesecih se z veseljem podam še enkrat v parlament, če imate kakršnakoli vprašanje, bom prišel sam in odgovoril na vaše pomislike. Hvala lepa. Slišali smo tudi pritožbo glede minimalne plače v Nemčiji. No, Kako je z minimalno plačo v Nemčiji? Se opravičujem, sem že povedal, da je težko odgovoriti na vsa vprašanja posebej. Slišali smo veliko pripomb, ki so bile vse zelo dobre, ampak mislim, da mora na to vprašanje odgovoriti komisija. Komisija mora podati predloge. To ni naloga sveta, da se ukvarja s takšnimi vprašanji gotovo bo to tudi del razprave, s katero se bo ukvarjal tudi svet, tudi države članice, seveda. Vendar pa je glavna pri tem vprašanju komisija. Komisija mora podati pobudo za to. Uh, Hvala lepa, hvala še za ta zadnji odgovor. Žal tiste kolegice, ki je postavila vprašanje, ni več tu, ampak hvala vseeno. Hvala za vašo predstavitev, za odgovore. Predvsem sem navdušena nad vašim optimizmom. Če smo optimistični, nas ne more nič ustaviti tako. Luksemburškemu predsedstvu tudi v imenu našega odbora želim vse dobro v prihodnji polovici leta. Najlepša hvala. Dürfte ich Sie bitten, den May I ask you to leave the room? Prosil bi vas, da tisti, ki to želite, zapustite dvorano, drugi pa se posedete. Prav. Zdaj se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu, daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov oziroma dronov. Poročevalka je Jackie Foster. Jackie, beseda je tvoja. Uh, thank you, Chairman. Um, Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zelo dolgo razpravo smo imeli v zvezi s delovnim dokumentom pred parimi tedni. Potem smo imeli tudi sestanek s poročevalci v senci. Zelo konstruktiven je bil ta sestanek in najlepša hvala še enkrat sem. Prav tako, eh, prav tako sem se odložila odbora Libe, njihove razprave, In zato, ker moj osnutek še ni šel prevajalcem, preden so oni pripravili svoje poročilo, mi je uspelo pač nekaj točk odbora Libe vključiti v osnutek. S poročevalci tam sem se že pogovorila, samo toliko sem želela omeniti, da sem vključila tudi njihove, njihove spremembe. Gre za to, da vedno, da se v civilnem letalstvu vedno več uporabljajo droni oziroma delinska, delinsko vodena letala, zrakoplovni sistemi in tako naprej. Sama predlagam, da uporabimo kar droni, zato ker je to izraz, ki pokriva največ. Pred desetletji nazaj se, so to vrstna plovila začeli uporabljati v vojaškem letalstvu, mislim, da leta 1935. In zdaj smo nekako vstopili v tretjo fazo. Imeli smo uh, letala na propelerje, potem reaktivna letala, zdaj pa smo v tretji fazi, kjer brezpilotna letala niso več nenavadna. In vedno bolj pogosto se jih uporablja tudi v komercialnem sektorju. In ta plovila, te zrakoplove želim dati v drugo ločeno kategorijo od vseh ostalih. Uh, Kaj pa želimo mi storiti v zvezi s tem? Nobenega predsedanca nimamo tu na parlamentu glede tega, kako se želimo mi lotiti teh vprašanj glede uporabe dronov. Nobenih drugih poročil nimamo, na katere bi se, želili, bi se lahko sklicevali. Zato sem tudi dala mi za to pobudo, ker menim, da je treba narediti korak naprej. Koristi v Evropi in globalno gledano so lahko ogromne. Tu v Evropski uniji, imajo vse države članice, vključno z Združenim kraljestvom, um, nek delež proizvodnje dronov, prav tako se jih uporablja posod, posod v državah članicah Evropske unije. Tako da je vprašanje, kako regulirati ta trg, ne da bi sprejeli prekomerno regulacijo, prekomerne predpise, kar bi um, pravzaprav uničilo trg. imamo trenutno ogromne drone v civilnem letalstvu, ki, tako tako, ki jih tako in tako pokriva že um, naša zakonodaja glede letalstva. Potem imamo tiste mini drone, mini brezpilotna letala, ki jih uporabljajo otroci v parkih in tako naprej, in ki jih namerava uporabiti tudi uh, Amazon za dostavo uh, knjig in tako naprej. Potem pa imamo še ogromno brezpilotnih letal med tema dvema velikostima. In vedno več jih je, vedno več jih je. In na vedno različne načine se jih uporablja v komercialni rabi, naprimer pri eh, kmetje jih uporabljajo zato, da preverijo, v kakšnem stanju so njihovi posevki, uh, ena izmed letalskih, eno izmed letalskih podjetij, ki je začelo uporabljati za to, da preverjajo stanje letal. Potem jih uporabljajo za jedrske elektrarne in tako naprej. Ne glede na to, ali vam je to všeč, uporabljajo in vprašanje je, kako ukrepati zdaj. In moja naloga je, da poskušamo ne preprečiti razvoj tega sektorja. Imela sem zelo dober sestanek z deležniki, uh, z predstavniki organov za civilno letalstvo, prav tako sem se um, sestala z predstavniki ministrov za promet v Združenem kraljestvu in na, na nizozemskem, potem z različnimi predstavniki proizvajalcev teh letal. Skratka, pokrili smo res vrst nabor vseh deležnikov, kjer zna ta naša razprava imeti učinek. Skratka, menim, da tu potrebujemo nek eh, mehak pristop. Sama ne želim spisati uredbe v zvezi s eh, uporabo trona, zato ker imamo za to druge organe. Ampak v številnih državah članicah že imajo pravila operaterjev, naprimer, za uporabo brezpilotnih letal, ki lahko letijo tam do višine 100-200 metrov skupni organ za letalstvo, pa je tisti, ki bo eh, reguliral to na globalni ravni. Erik Sivil, predsedujoči Asi, je prominentni član tega odbora, Evropska unija je zastopana, tudi američani so v tem odboru, zaradi česar. Je zelo pomembno in mimo grede v Washingtonu v februarju smo imeli zelo konstruktiven uh, pogovor z ameriškimi predstavniki civilnega letalstva, ki prav tako k zadevi pristopajo izjemno pragmatično. In sama zagovarjam podoben pristop. Skratka, odločiti se moramo, kako pristopiti k temu vprašanju. Mislim, da moramo postopati od primera do primera. Tehnologija se tako hitro razvija, da če rečete, naprimer, recimo, da imamo neko letalo, brezpilotno letalo, ki tehta 130 kg, gre lahko 100 metrov višino in tako naprej, bomo naslednji teden že imeli brezpilotno letalo, ki bo tehtalo 50 kg in bo lahko letelo isto hitro in isto visoko kot prejšnjo letalo, ki je tehtalo 130 kg. Tako da zagovarjam pristop od primera do primera, oziroma organi za civilno letalstvo bi lahko obravnavali skupine proizvodov. Tu je vprašanje, kaj je prišlo prej, eh, kokoš ali jajce. Pač nekateri trdijo, da, zdaj že da že zdaj potrebujemo zakonodajo, če ne, ne moremo eh, proizvajati to, kar želimo proizvajati. Ampak, če bomo imeli zakonodajo, bo postala zastarela zelo hitro. In mislim, da zakonodaja na tem področju ni prava rešitev. Skratka, proizvodnja seveda mora biti regulirana, potrebujemo standarde, oznako EC že tako in tako imamo in proizvode, ki se jih proizvaja v Evropski uniji, se izvaža posod po svetu. Po svet, po in sprejeti moramo tudi to, da bodo um, v Evropsko unijo uvoženi proizvodi, ki jih bodo uporabljali posod v Evropi. Glavno vprašanje tu je, kako zagotoviti varno uporabo teh dronov zato pa morajo biti tudi piloti teh um, dronov kvalificirani. Morajo imeti plovila najprej oziroma te zrkoplovi, droni, um, nekaj vas je spričevalo o kakovosti. Pilot pa mora imeti certifikat ne podoben certifikat oziroma dovoljene, kot ga imajo piloti za pilotiranje letal, ampak vseeno nekaj podobnega. Nekaj, kar mora biti jasno, je to, da če pilotirate eh, nek dron na pšeničnem polju, verjetno ne bo okolje ogromno ljudi. Tako da kmet ne potrebuje podobnega dovoljenja, kot pa nekdo, ki pilotira dron v koncertni dvorani, naprimer, ali pa na stadionu za nogomet. Tisti, ki uporablja dron v teh okoliščinah, pa mora biti poklicno usposobljen strokovnjak, ki mora imeti potrebne kvalifikacije. Skratka, moramo imeti primerne sisteme za usposabljanje in neke registre za tiste, ki bodo kvalificirani za uporabo teh trunov. Zagotoviti moramo, skratka, da bodo v teh okoliščinah, ki sem jih ravno kar opisala, to vrstne trune uporabljali samo tiste, samo tisti, ki imajo primerne kvalifikacije. Če pa nekdo uporablja dron, naprimer, v pšeničnem polju ali v gozdnem požaru, pa verjetno ni treba imeti enakega dovoljenja. Toliko. Mislim, da sem v tem poročilu pokrila vse vidike, vključno z uh, vprašanjem varstva zasebnih podatkov. Menim skratka, da imamo na nacionalni ravni dovolj zakonodaje, da primerno uredimo vprašanje varovanja zasebnih podatkov. Tudi na Evropski uniji imamo potrebno zakonodajo. Zato pričakujemo od držav članic, da sprejme ukrepe za spoštovanje tega, da zagotovimo, če pač pride do kakršnekoli zlorab, to se dogaja od časa do časa, da pač policija ukrepa če pride pač do tega, da nek bedak neprimerno uporablja to vrstne drone. Ampak te mehanizmi že obstajajo. To je torej trenutno stanje. Upoštevati moramo seveda vse standarde IKA. In upam, da boste tudi vi ocenili, ocenili da je to mnenje, ta osnutek mnenja uravnotežen. Ne želimo biti preveč zakomplicirani, zato ker želimo regulatorjem, državam, članicam in agencijam poslati zelo jasno poročilo glede tega, kaj želimo storiti. Smo ambiciozni in želimo obrati mednarodni pristop. Če nam bo to uspelo, bomo dosegli prave rezultate, zato ker mislim, da moramo tu preseči te konvencionalne načine razmišljanja in mislim, da imamo v Evropi ogromen potencial tako za proizvajalce kot za uporabnike pa tudi za vse ostale po svetu. Mislim, da lahko pričakujejo ogromno koristi iz uporabo teh letal. Hvala lepa. Lidri Klun ima zdaj besedo. Uh, Hvala, gospod predsednik. Eh, Če mi dovolite, bom spregovorila v imenu vračalca senci gospoda Miseljeja, ki se opravičuje, da danes ni prisoten, se je danes francoski nacionalni praznik. Tako bom samo prebrala točke, ki mi jih je poslal, tako da boste vsi lahko ustrezno prejeli njegovo sporočilo. Poročevalec v senci priznava poročilo Eh, mnenje poročevalke, zahvaljuje se za priporočila ter za sestanke s poročevalko, ki so bili zares pozitivni. Poročilo za, oziroma mnenje zajema bistvene elemente, ki jih je treba na tem področju omeniti. Poročevalec v senci meni, da bi bila dobra zamisel omeniti še vojaško plat uporabe dronov, ne samo civilne. Eh, in zdi se mu, da bi bilo to lahko um, da bi s tem lahko nasprotniki uporabe zavrli razpravo. Prav tako meni, da je treba ustrezno razlikovati eh, gospodarsko uporabo in uporabo v prostem času. Vprašanja povezana z varnostjo mora biti obravnavana tudi pri uporabi v prostem času. Prav tako podpira razlikovanje dronov. Eh, pri tistih, ki letijo pod 500 metrov in v drugem zračnem prostoru. Kako je s pristojnostmi EASA? Poročevalec v senci meni, da potrebujemo evropski okvir za vse kategorije dronov. Zato je črtanje meje 150 kg najboljša dolgoročna rešitev. Ustraja pa pri tem, da ga skrbijo zmogljivosti EASA pri kakršnih koli novih nalogah. In torej, če ne bomo okrepili zmogljivosti EASE, bi to lahko postala najslabša možna rešitev. Potem je tu še odstavek 19, ki navaja ključna vprašanja, eh, ki bi jih morala razjasniti uredba oziroma zakonodaja. Tu moramo biti bolj specifični, kako razširiti naše zahteve. In še za konec,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 gospe Foster za opravljeno delo, odlično delo. Jasno je, da to delo ni samo izjemno pomembno, ampak je pravzaprav neke vrste avantura, konec koncev, zato ker se lotevamo področja, ki vse do sedaj ni bilo obravnavano na ravni Evropske unije. Tako da se je to neko nepoznano ozemlje pravzaprav. To poročilo sem z velikim zanimanjem prebral in nimam nekakršnih vsebinskih komentarjev. To poročilo mislim, da je tudi skladno s eh, trenutno politiko Evropske unije glede tega vprašanja, namen katere je, da spodbujamo to vrsto civilnega letalstva. Imam pa kljub vsemu tri komentarje. Kot prvo, vemo, da nekatere države članice EU ja želijo to področje regulirati s predpisi, spet druge države članice pa se tega področja še sploh niso lotile. Kar pomeni, da je to odlično področje, kjer bi lahko Evropska unija prevzela pobudo in postala bolj aktivna. Dva bistvena razloga bi želel omeniti tu. Prvič kot prvo, kot prvo, če harmonizacije ne bomo imeli, bodo podjetja zelo težko poslovala čezmejno. In hkrati, če ne bomo imeli skupnih predpisov v Evropski uniji, bomo zelo težko priznali različna potrdila in dovoljenja, ki bomo sprejeli na nacionalni ravni. Kot, smo, kot sem to že izpostavil na sestanku poročevalcev v Senci, bi ponovil, da moramo pazljivo spremljati to, kar se dogaja na ICAO, na Mednarodni organizaciji za letalstvo, glede brezpilotnih letal. ICAO je trenutno pač najpomembnejša organizacija na tem področju. Marca leta so objavili tudi izjemno zanimivo poročilo, ki so ga predstavili na seminarju o brezpilotnih letalih. To je edina organizacija, mislim, da ki ima v zvezi s tem področjem že mandat in ki lahko sprejme politiko skupno politiko glede uporabe brezpilotnih letal. Tretje vprašanje pa se nanaša na to, kar je omenila gospa Fos, gre za zaščito zasebnih podatkov. Strinja se s tem, da imajo pač vsake države članici svoje, svoje lasna interna pravila in da lahko ta brezpilotna letala prekršijo nacionalno zakonodajo glede pridobivanja zasebnih podatkov. Prav bi torej bilo, če bi opravili neke vrste revizijo vseh predpisov glede varstva podatkov na nacionalni ravni, zato da bi ugotovili, če so primerna tudi za to novo tehnologijo in uh, z vsemi temi novimi načini pridobivanja zasebnih podatkov. Potem pa še četrti komentar, ki je prav tako izjemno pomemben. Od Evropske unije pogosto sprašujemo, kaj je legalno, kaj je skladno z zakonodajo, ampak vedno bolj pogosti so primeri, kjer se ta brezpilotna letala uporabljajo na ilegalen način. Lahko jih uporabljajo v prihodnosti tudi za teroristične napade, naprimer. In mislim, da moramo že zdaj vedeti, kako se bomo odzvali v primeru ilegalne uporabe brezpilotnih letal. Najlepša hvala pa še enkrat poročevalki za to mnenje, ki je izjemno zanimivo. Hvala lepa, Matis von Milton, van Miltenberg. Ok, eh, ik wil opmerken. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se zahvalil gospe Foster za pripravljeno poročilo. V poročilu je ustrezno predstavljen pregled, kako je z uporabo brezpilotnih zračnih plovil. Vendar pa, po mojem mnenju, gospod predsednik, kljub vsemu ni dovolj zapisanega o zakonodaji oziroma o tem, kaj se dogaja na tem področju. Mi kot Evropski parlament moramo ukrepati hitro in zagotoviti natančna pravila. Recimo v svežnju za letalstvo. Moramo tudi sodelovati s svezom na tem področju. Pet pomembnih točk je v osnutku poročila. Eh, ki sploh niso omenjene ali pa niso omenjene v zadostni meri. Bom jih na hitro naštel. Najprej koncept uporabe in upravljanja brezpilotnih zrač, zrakoplovov. Tisto, kar eh, tiste razprave v Asi mora postati podlaga za razprave o evropski zakonodaji. kako je z upravljanjem bi bilo treba preučiti na podlagi analize tveganja. Gospod Foster bi vprašal, zakaj pristop EASE e ni naveden bolj natančno v vašem besedilu. Sam sicer nisem Britanec in morda ne razumem britanskega humorja, sam imam bolj nizozemski humor, bi pa vseeno vprašal, ali bi Eh, bilo za Britance preveč, če bi bolj specifično omenili delo EASE. Še nekaj o zračnem prostoru. Treba je ustrezno zagotoviti tudi varstvo podatkov in varovanje zasebnosti. Treba je upoštevati tudi javno mnenje. Tako kot Google Street View zamegli obraze ljudi na svojih fotografijah, bi tudi mi potrebovali strokovno pomoč pri varstvu podatkov pri uporabi brezpilotnih zračnih plovil. Varstvo podatkov je namreč ena izmed naših nalog. Treba omeniti še sledljivost brezpilotnih zrakoplovov. Lahko bi preučili identifikacijske čipe s katerim bi lahko povezali upravljavca z, oziroma lastnika z brezpilotnim zrakoplovom. Upravljalec mora biti namreč enihno odgovoren za to, kaj se dogaja z brezpilotnim zrakoplovom, kako ga upravlja. Naslednja točka. Treba je spoštovati obstoječo zakonodajo, kar morajo upoštevati pristojni organi v tem primeru nebo ni brezmejno. In še nekaj, treba je zagotoviti dodatna sredstva za raziskave in razvoj za evropski zračni prostor. Treba je razviti tehnologijo, da se izognemo trkom. Moramo tudi zagotoviti, da brezpilotnih zrakoplovov ne bodo ljudje preveč približali letališčem. Prav tako je treba preprečiti tako imenovano hakiranje. hakiranje. Gospa Foster. brezpilotni zrakoplovi sicer niso več nekaj revolucionarnega, to je res. Ampak eh, upam, da bomo na koncu naših razprav lahko kljub semu zagotovili pozitiven razvoj evropske letalske politike. Vse pozivam, da se delo pri tem vprašanju nadaljuje kar se da hitro. Na tem področju je treba zagotoviti varnost. Pri tem se strinjam s prejšnjimi govorniki. Treba je tudi ustrezno harmonizirati standarde, ki že obstajajo. Evropa mora odigrati svojo vlogo pri urejanju oziroma predpisih za brezpilotne zrakoplove, moramo urediti njihovo uporabo v eh, civilnem letalstvu in tako bo Evropa še vedno ohranila ustrezno verodostojnost. Hvala lepa, Katarina Konežna. Dziękuję panu przedsedo. Uh, eh, také mě dovol. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim poročevalki. ki je že zajela številne vidike v svojem poročilu, ki bo prav gotovo dobra podlaga za obravnavo te tako pomembne tematike uporabe brezpilotnih zrakoplovov. Če želimo olajšati rast in uporabo brezpilotnih letal v civilnem letalstvu, bo ena ključnih točk varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Oboje je treba uskladiti z nacionalnimi ustavami ter osmim členom Evropske listine o človekovih pravicah in pogodbo o delovanju Evropske unije. Mislim, da se moramo nenehno zavedati tega, da gre za novo vrsto tehnologije v letalstvu. To niso igrače. Čeprav bi nekateri proizvajalci vse skupaj želeli prikazati na tak način. Gre za nevaren proizvod in razvoj postaja vse hitrejši. Zahvaljujoč inovacijam se stroški proizvodnje nižajo, ti proizvodi brezpilotni zrakoplovi pa lahko postajajo vse bolj nevarni. Enako je recimo tudi z avtomobili, hrano, zdravili in podobnimi eh, sektori, tudi tu je treba zagotoviti ustrezno zakonodajo. Opazili smo že primere, ko so se brezpilotni zrakoplovi uporabljali za fotografiranje različnih dogodkov, vendar pa eh, se tega ne sme uporabljati na tistih področjih, kjer ljudje ne pričakujejo, da se jih bo nadzorovalo. Recimo, če govorimo o zasebnih zemliščih, običajno obstajajo načini, kako se zaščititi pred nepovabljenimi obiskovalci, kot sem prijel visoke ograje, ampak v tem primeru to ne bo delovalo. Na zasebnih zemljiščih pričakujemo več zasebnosti kot na javnih zemljiščih, ki so nenehno nadzorovana eh, z varnostnimi kamerami. Pomembno je tudi zagotoviti identifikacijo brezpilotnih zrakoplovov in njihovih lastnikov. Sama se ne zauzemam za popolno uskladitve zakonodaje o zasebnosti, saj se mi zdi, da je trenutna zakonodaja v državah članicah že povsem zadostna lahko pa bi bolj uskladili, čeprav bi bilo to v tem trenutku kar težavno, identifikacijo specifičnih upravljavcev brezpilotnih zrakoplovov. Tako bi lahko ugotovili oziroma preprečili kršitve zasebnosti in zagotovili tudi ustrezne kazni. Mislim, da bi se se tega lahko lotili tako, da bi odobrili prodajo samo tistih brezpilotnih letal na evropskem trgu, ki ustrezajo določenim standardom. Morda bi tako lahko opredelili tudi brezpilotne zrakoplove z nekakšno identifikacijsko številko, ki bi bila ugravirana na sam zrakoplov. Potem pa bi zagotovili še specifične signale, s katerimi bi se lahko brezpilotne zrakoplove identificiralo nadaljavo. Te identifikacijske številke bi bile unešene v registr brezpilotnih zrakoplovov, ki bi bil lahko povezan oziroma do katerega bi lahko dostopali tudi organi za varstvo podatkov. No, identifikacijska tehnologija še ni zadosti razvita v tem trenutku in morda tudi še ne bi bilo finančno to izvedljivo za upravljavce. Zato bi predlagala postopen razvoj, razvoj po korakih. Najprej bi se mm, osredotočili na fizično identifikacijo, zagotovili ustrezno zakonodajo, potem pa, ko bi se razvile nove tehnologije, ki bi omogočila masovno identifikacijo prek oddajnikov, bi še to določili kot obvezno. Torej, droni od določene mase naprej bi bili droni, ki bi jih bilo treba unesti v registr. Omenila bi še eno. Morebitno rešitev območje, kjer bi bili poleti prepovedani. imeli bi registr koordinat, ki bi se jim morali droni izogibati in to bi bilo že uprogramirano v brezpilotne zrakoplove. Morda bi lahko odobrili samo prodajo tistih brezpilotnih zrakoplovov, ki to rešitev že vključuje in bi ti brezpilotni zrakoplovi tako spoštovali območja brez poletov. Kot so omenili že tudi drugi kolegi, treba je upoštevati zlorabo brezpilotnih zrakoplovov na tistih področjih, kjer je bila njihova uporaba morda katastrofalna. Poročilo je torej izjemno dobra podlaga za prihodnje delo, hvala poročevalki, se mi pa zdi, da je pred nami še kar nekaj dela in tudi Evropska komisija mora doumeti, da kljub temu, da smo vsi sprijaznjeni s tem, da bodo brezpilotni zrakoplovi ostali, trenutna zakonodaja pač ne zadošča in to bi lahko pomenilo nevarnost za prihodnje. Hvala. Najlepša hvala, George Bach. Hvala. Tudi sam bi se najprej zahvalil kolegici Jackie Foster za zelo celovito in pomembno poročilo. Vključila je van že številne točke, kar mi je zelo všeč. Všeč recimo gospodarski razvoj je treba spodbujati in ga ne zavirati ter zavarovati zasebnost. Z vsem tem se strinjam. Tudi evropski pristop, torej določbe na ravni EU, je nekaj, kar podpiram. bi pa bilo treba najprej eh, se osredotočiti na nacionalne zakonodaje. To se mi zdi pozitivno. Načeloma se mi zdi pravilno tudi, da bi se odpravilo mejo 150 kg in da se komercialni brezpilotni zrakoplovi lahko regulirajo pri tem na evropski ravni, tem, od teme naprej. Kako pa je z uporabo v prostem času? Obstajajo številna lokalna združenja, ki uporabljajo takšne modele letal kot hobi. Če pravil ne bo in če te meje 150 kg ne bo več, bi bilo treba zajeti tudi te modele letal in bi morala EASA pripraviti pravila tudi za takšne modele letal. Tu pa bom verjetno vložil predlog spremembe zdi se mi, da to ni nekaj kontroverznega. Gre za nekomercialno dejavnost v prostem času. Drugače pa sem s poročilom zadovoljen, predvsem s pristopom, ki ga ima poročevalka in pomembno je prav gotovo, da tudi parlament pove, kaj si misli o tej tematiki in to zajame v poročilu. Hvala. Hvala lepa. Kristin. hvala lepa. Hvala poročevalki za predstavitev svojega poročila. No, kar nekaj vprašanj imamo še na tem področju in jih bomo imeli v prihodnih letih. Ni pa dvoma, da razvoj teče naprej. In Evropska unija mora posvetiti ustrezno pozornost tudi tej tematiki v prihodnem letalskem svežnju. Nekaj vprašanj imam. V poročilu eh, je omenjena potreba o regulativnem okviru, zagotavljanje naložb v podjetja in ustvarjanje novih delovnih mest v tem sektorju. Varnost in eh, zaščita osebnih podatkov, tu potrebujemo ustrezna pravila za nadzor in eh, omeniti je treba, kako je z ulogo EASE, posebej za tiste države članice, ki nimajo pristojnih organov za to. Prav tako bi poudarila, Če želimo razviti trg za takšne sisteme, to ne bi smelo škodovati varnosti eh, osebnih podatkov in zasebnosti. To mora biti naša prednostna naloga. Nacionalne agencije za varstvo podatkov morajo imeti možnost, da sodelujejo in zagotovijo ustrezno zaščito za evropske državljane. v skupni okvir je torej pri, najbolj primeren za sprejemanje skupnih odločitev. Gospod Nilsson, hvala lepa, hvala poročevalki, hvala za pripravljen osnutek priporočila. Zdi se mi, da je že odličen. Poročilo je celovito in dobro predstavi trenutno stanje, kar je gotovo dobro kot drugi govorci, se pa tudi meni zdi, da je zdaj pravi čas, da storimo korak naprej pri evropski zakonodaji in zagotovimo nekaj celovitega. Prak 150 kg bi bilo treba odpraviti, saj potrebujemo skupna pravila. To je prava pot naprej. Pred nekaj, smo obiskali, pred nekaj tedni smo obiskali EASO, nekaj izmed nas, kjer smo se pogovarjali tudi o tem. Prisotni so bili tudi nekateri poročevalci v senci in Asa nam je razložila, kako, eh, kaj počnejo. Raz, us, brezpilotne zrakoplove razdelijo različne kategorije. Eh, večji, srednje veliki in majhni. In mislim, da je to nekaj, kar moramo regulirati. Potrebujo namreč skupne predpise tudi za voljo industrije, da bo industrija lahko ustrezno delovala in se razvijala. Zakaj govorimo o težji oziroma masi? Zato, ker e, obstajajo tudi manjše igračke, manjši modeli, ki pač ne morejo nositi bomb, večji pa jih lahko. Lahko pa se na majhne brezpilotne zrakoplove namestijo kamere in se z njimi vohuni. Tako da je treba upoštevati tako maso, kot tudi uh, varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Tudi to mora biti vključeno v omenjen okvir. Mm, s predlogi spremem bomo gotovo vaše poročilo še izboljšali. In to bo naš signal komisiji. Mi bomo predstavili svoje stališče in povedali, kako menimo, da mora biti to povezano z letalskim svežnjem. Hvala. Hvala lepa. In zdaj še predstavnik komisije. Thank you. Thank you very much. Chairman. Hvala. Gospod predsednik, gospod Foster. Najprej bi se zahvalil poročevalki za dobro pripravljeno poročilo, v katerem so opredeljena najpomembnejša vprašanja za spostavitev trga brezpilotnih letal. Treba je upoštevati varnost, varstvo podatkov, zasebnost in še nekaj drugih vidikov v enotnem okviru, s katerim bi spodbojali tudi naložbe eh, in razvoj poročevalka omenja, da je treba zagotoviti usklajenost oziroma ravnoteženost med pravili in ustreznim uh, upoštevanjem tveganja. Kako pospešiti razvoj? Nekateri zahtevajo usklajena pravila tako hitro, kot bi se le dalo. Komisija pa pripravlja varnostne predpise, ki bodo zajemali tudi uporabo brezpilotnih letal, kar bo del letalskega svežnja, kot ste že omenili, ki naj bi bil sprejet do konca letošnjega leta. Seveda pa je hitrost postopka odvisna od so zakonodajalcev. EASA hkrati pripravlja tudi podrobnejše zahteve oziroma predpise za uporabo brezpilotnih zrakoplovov. EASA je vključena tudi v mednarodni organ JARUS in tam poskušajo najti globalne rešitve. Posvetovanje o dveh ključnih dokumentih bosta potekala še pred poletnimi počitnicami in EASA bo pripravila ustrezne dokumente do konca leta. In še tretja raven dejavnosti, komisija koordinira eh, delovanje znotraj industrije in pripravlja ustrezne standarde. Organi za standardizacijo potrebujejo jasna navodila, katere predpise morajo izpolniti brezpilotni zrakoplovi. Omenili ste tudi ICAO. Aktivno sodelujemo tudi z IKAOM in prispevamo tudi k delu tega organa. Tehnologije brezpilotnih letal so izziv, so pa tudi del rešitve. Omenili ste vprašanje kibernetske varnosti, vključevanje upravljanja zračnega prometa in tako naprej. Dva konkretna ukrepa sta tu identifikacija dronov in geofencing, če želite, nova pomembna beseda treba je opredeliti področja, kjer brezpilotni zrakoplov ni dovoljeno leteti. Gospa Foster je že navedla uh, primere letališča, jedrske elektrarne in druge pomembne vladne ustanove. Recimo. Če bomo zagotovili ustrezno identifikacijo brezpilotnih letal in bomo zagotovili usklajen geofencing, bomo s tem prispevali tako k varnosti, kot tudi k varstvu zasebnosti, varnosti nasploh in odgovornosti. S tem bomo pomagali tudi policiji. Policisti namreč oziroma vsak državljan pravzaprav bo lahko preprosto identificiral brezpilotno letalo, ki bo letelo v bližini, lokalni organi pa se bodo lahko odločali o območjih, kjer dronom ni dovoljeno leteti. Še nekaj naj omenim v povezavi s financiranjem. Najprej treba je integrirati brezpilotna letala v sistem upravljanja zračnega prometa in sesar smo prosili skupno podjetje, da preuči, kako bi bilo z vključitvijo eh, dronov v evropski eh, načrt ATM, torej upravljanje zračnega prometa. Namenjeno bo 40 milijonov evrov, da se dosežejo prvi cilji, če pa potrebno, bo to komisija preučila še enkrat. Iščemo tehnološke rešitve z uporabo sistemov, ki že obstajajo. Seveda bodo brezpilotna letala uporabljala malce drugačen zračni prostor, včasih pa ga bodo tudi delila s splošnim letalskim prometom. Zato je treba tu preučiti tudi vidike financiranja. Za konec. Naj povem, da komisija čestita odboru Tran in poročevalki za dobro pripravljeno poročilo za podporo odbora Tran eh, komisiji. In naj povem, da bomo nekateri zelo zaposleni, da bomo ustrezno pripravljeni že do jeseni. Hvala lepa, Jackie Foster, še enkrat. Hvala, naj se navežem na, komis na pripombe komisije, ampak čez trenutek. Za začetek tole vidim, da so kolegi iz ELS odšli, ampak gotovo jim to lahko sporočimo. Kar se tiče pripombe o vojaškem vidiku, naj povem za pojasnilo, da se s tem ne ukvarjamo. V tem poročilu ni zajeta vojaška uporaba brezpilotnih letal v mojem poročilu, saj se s tem ukvarjamo druge. To sem želela pojasniti. Prav gotovo pa pozdravljam pripombe, ki so jih podali poročevalci v senci oziroma ki jih je prebrala druga poslanka. Vsi se strinjamo s črtanjem te meje 150 kg, ki je že malce zastarela pred nekaj časa se je nekdo domislil te meje, ki pa zdaj ni več primerna, saj se je tehnologija že močno razvila in mislim, da se s tem vsi strinjamo. Prav tako pozdravljam pripombe o priložnostih in tem, da je treba ukrepati hitro. Tako kot komisija imamo namreč tudi mi že predvideno časovnico. Kolegi z S in D, z njimi smo že imeli dobre razprave v okviru sestanko s poročevalci v Senci, zato pozdravljam tudi pripombe poročevalcev v Senci S in D. pravzaprav ne vem, kako je s drugimi prevodi, sama se lahko oprem samo na angliško različico. Ampak v nekaterih pripombah sem slišala, da obstajajo sklici na to v tem dokumentu, ampak ne vem pa, kako je to zapisano. No, ampak ICAO je nekaj, kar mora biti vključeno v svežen, to je agencija, ki mora biti vključena, kar je omenila že komisija. Kako je z varstvom podatkov in zasebnosti? Prav imate, države članice morajo izvrševati svoja pravila in svoje predpise, sem pa želela izpostaviti naslednje ne gre za to, da imamo ohlapna pravila ali predpise, ko gre za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Zakonodaja že obstaja, obstaja tudi evropska zakonodaja za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Mi pa želimo zagotoviti, da bodo države članice, ko bo dokument pripravljen, pravzaprav razumejo, kakšne so njihove odgovornosti in pristojnosti. Naj se navežem še na pripombe kolega iz Alde omenil si 15. odstavek in pristop na podlagi tveganja. Mislim, da je to že zajeto. EASA je pri tem ključnega pomena. Omenil si organe civilnega letalstva, seveda. Nekateri nacionalni organi za civilno letalstvo že imajo pravila za eh, majhne brezpilotne zrakoplove, ki letijo do 150 čevljev visoko. Vendar pa to ne zadeva EASE. E. Predse, predsednik Jarusa oziroma EASA e je vključena tudi v Jarus. In njena uloga je dobro opredeljena v samem poročilu. Omenjal si tudi proizvodne standarde, tudi to je že vključeno v poročilo. Govoril si o financiranju. In kot je bilo pravkar omenjeno, mislim, da je to pravkar omenjala komisija v okviru obzorja 2020 in financiranja. Sestala sem se z vsemi deležniki, predstavniki Cesarja, predstavniki skupnega podjetja Cesar so se tega sestanka prav tako udeležili in to je dobra novica, da bodo nekaj sredstev namenili prav za to vprašanje. No, varnost je gotovo bistvenega pomena. Ne bom se zdaj spuščala v podrobnosti, vendar pa ni treba, da je neka stvar zelo velika, pa kljub temu lahko povzroči veliko škode. Kot sem rekla, tehnologija se razvija, proizvodna moč se razvija. In že v preteklosti je prišlo do določenih dogodkov, ki so bili strašni, pa tega ni povzročila neka velika stvar. Včasih je bila zelo majhna. In mislim, da to razumejo tudi varnostne službe in države članice, tega se vsi zavedajo, saj vemo, kakšna bi bila lahko uporaba v vojaški namen. Prosim, bodite jasni. Vprašanja glede varnosti in varstva osebnih podatkov, vse, vsem tem smo ustrezno razmislili, ampak zdaj čakamo še na odziv komisije, ko gre za podrobnosti, preden bo vse to. Uh, ustrezno zajeto tudi v poročilo. Mislim, da ni odgovornost našega odbora, da se spustimo v prevelike odgovornosti. Tu bodo namreč zato odgovorni pristojni organi. Mi želimo zagotoviti širši pristop in pozvati k ustreznim standardom. Kar pa se tiče proizvajalcem, jasno sem povedala, vse, kar se bo proizvedlo tu oziroma bo uvoženo v Evropsko unijo, mora imeti, mi imamo recimo oznako C, In če se določen proizvod uvozi v Evropsko unijo, bo moral tudi spoštovati naše predpise, tudi ko gre za standarde, eh, licenciranje in registracijo teh proizvodov. To želimo, zato pozivamo k evropskemu pristopu, zato imamo evropski pristop. In komisija se strinja. V tem trenutku imajo samo nekatere države članice predpise, ki že veljajo tudi za manjše brezpilotne zrakoplove. Zdaj pa moramo mi zagotoviti širši pristop, v katerega bodo vključene vse države članice, kamor vključena tudi komisija in EASA. In upam, da bomo lahko v ta namen zagotovili ustrezen svežen. Torej, moja vrata so odprta, če želite še kakršne koli eh, razlage oziroma pojasnila. Ko pa, bo, ko pa bodo prevodi tudi eh, na voljo v vseh jezikih, bomo lahko vsi še enkrat to podrobno prebrali in razmislili, ali je treba še kaj dodelati. Hvala vsem za podporo. Sporočevalci v senci smo se pa tudi že dogovorili za naslednji sestanek septembra. Gospod predsednik, hvala vsem in hvala tudi komisiji. Najlepša hvala. Rok za predložitev predlogo sprememb je 22. juli ob 12. Glasovali bomo odboru Tran 15. septembra, na plenarnem zasedanju pa na to oktobra na drugem plenarnem zasedanju oktobra. Tako, današnja dopodanska seja je s tem zaključena in se vidimo ponovno popovdne ob treh s Petom Koksom in Kurtom Bodevigom in drugimi točkami na dnevnem redu.